v skladu z 70a eh, poslovnika, torej spomnite se, da gre tukaj nov postopek, ki obravnava, uh, eh, obravnava v prvem branju. Ob začetku zasedanja sem predstavil predloge odbora Libe in znotraj predvidenega roka, torej znotraj predvidenega roka ni bilo zahteve po razpravi o predlogih odbora Libe, zato je to v skladu z poslovnikom odobreno in te zahteve bodo objavljene v besedilih. Tako se da pa začenjamo glasovati. Najprej je na vrsti sporožnemu partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom.